Okay. Ladies and gentlemen. Gospe in gospodje, kolegi in kolegice, prijatelji in prijateljice, zamujamo. Pomembno je, da se vsi takoj usedete, tako da bomo lahko začeli s to okroglo mizo o spodbujanju stabilnosti in blaginje v tretjih državah. Imam tehnično sporočilo. Na voljo imamo tolmačenje v francoščino, nemščino, italijanščino, nizozemščino, angliščino, španščino, češčino, polščino, mađarščino in slovenščino. To je zelo pomembna tema. Z nami eh, so kolegi iz različnih institucij, ki so že govorili o vprašanjih v povezavi z migracijami. Prisluhnili smo jim, sedaj pa moramo ugotoviti, kaj lahko naredimo za to, da bi spodbojili stabilnost in blaginjo. Sama sem predsednica odbora za razvoj in namen razvojne politike je zagotoviti delovna mesta, naložbe, ustvariti bolj pošten svet. Imamo tri eminentne goste tukaj za to mizo, ampak namen eh, te okrogle mize ni, da eh, poslušamo dolge govore, ampak da se lotimo pravega dialoga. Zato smo tukaj različni predstavniki različnih institucij. Nažalost, res nimamo veliko časa, tako da uh, lahko besedo predamo gospodu komisarju Hanu za kratek govor, ker ima na to druge naloge eh, ob pol petih, tako da bo najprej besedo dobil on. Mm, na to bomo besedo predali predsedniku vlade nacionalnega soglasja Libije gospodu Al-Saražu in pa predsednikov parlamenta Ekoasa gospodu Mustafaju Siseju Loju. Oni bodo najprej spregovorili, na to pa se bomo lotili razprave. Eh, stroga bom, zato ker smo eh, v prvem sklopu današnje konference izgubili precej časa. Če bomo disciplinirani, bomo lahko na to končali pravočasno. Gospod komisar Han, izvolite beseda, je sedaj vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica, gospod eh, predsednik vlade, gospod predsednik parlamenta, spoštovani kolegi in kolegice, gostje, gospe in gospodje, veliko veselje mi je, da sem danes tukaj in da z vami govorim o temi, ki je definirala velik eh, del eh, evropske politike v zadnjih letih. Upravljanje z, z migracijami je pomembno tudi v prihodnosti in zato moramo eh, predlagati in izvajati rešitve, ki so v interesu vseh. Pogledati si moramo eh, zgodbo, kot je potekala do sedaj. Zaznamoval eh, jo je konflikt, kriza in tako naprej. Ti ljudje so postali številke, ki prečkajo morje za to, da bi prišli v Evropsko unijo, ampak za številkami se skrivajo ljudje, ki iščejo boljše življenje, boljše življenje kot tisto, ki so ga postili za samo. 1562 eh, eh, ljudi je letos izgubilo življenje v eh, osrednjem sredozemlju. In to je nespremljivo, prijatelji in prijateljice. Ne smemo dovoliti, da to vpliva negativno na našo politiko. Mislim, da moramo oblikovati bolj pozitivno zgodbo o migracijah. Ta kriza mora postati priložnost eh, za socialni in gospodarski razvoj, za stabilnost in blaginjo. Osredotočali smo se seveda na obvladovanje eh, migracij, ampak ne smemo pozabiti na to, kar dejansko eh, potrebujemo. Rešiti moramo glavne vzroke za migracije. In z tega vidika sedaj oblikujemo politiko Evropske unije veseli me, da, so, da je naš trud že eh, dosegel rezultate. Vzpostavili smo dva skrbniška sklada za Sirijo in za Afriko. Lani smo oblikovali in začeli izvajati tudi instrument za pomoč beguncem v Turčiji. Namen teh instrumentov je dvojen. Prvič, želimo zagotoviti priložnosti za eh, delovna mesta za begunce in za prebivalstvo eh, držav gostiteljic. In drugič, zagotoviti želimo dostop do kakovostnega izobraževanja eh, ljudem, otrokom eh, beguncev, tako da se izognemo izgubljeni generaciji. Sodelujemo z drugimi državami, z Egiptom naprimer, in to v ta namen. 747 milijonov evrov smo že namenili v okviru skrbniškega sklada za Sirijo, zato da bi izboljšali odpornost in samozadostnost beguncev v uh, skupnostih gostiteljicah. Tudi s Turčijo sodelujemo uh, v tej smeri, zato da bi izboljšali življenjske standarde, omogočili dostop do izobraževanja in omogočili dostop do trga dela. Temu smo namenili že več kot 800 milijonov evrov. Imamo 600 tisoč. Uh, sirijskih eh, beguncev, ki dobivajo 30 eh, evrov na mesec subvencij eh, prek te varnostne mreže. Za Evropsko unijo je to prioriteta, kar se tiče osrednje sredozemske poti, poskušamo rešiti glavne vzroke za migracije. Želimo rešiti vprašanje priložnosti teh prebivalcev v domačih državah naprimer konflikti v Libiji, eh, neenakost, eh, nasilje. Eh, jasno je, da moramo narediti več za to, da stabiliziramo države izvora in tranzitne države. To še posebej, še posebej velja za sosednje države Evropske unije, ki trenutno gostijo več kot 20 milijonov beguncev. Razvijamo strategije s partnerskimi državami državami, zato da bi ustvarili prave pogoje za trajnostni razvoj, službe in uh, rast. Sklad za Afriko in uh, sosednje države je eh, nova pobuda, ki zagotavlja naložbe v tej regiji. Imamo 3,3 milijarde evrov evropskih sredstev in ta sredstva so namenjena izkoreninjenju glavnih vzrokov za migracije kolegi in kolegice. Eh, vzroki imigracij so različni in nimamo ene same rešitve, s katero bi lahko razrešili vse težave. Ravno zato eh, naše delo temelji na sodelovanju med institucijami, koordinaciji z vsemi deležniki in eh, okrepljenem dialogu z vsemi partnerji. In z tega vidika bi rad v naši sredi pozdravil predsednika vlade Libije. Veseli nas, da je danes tukaj. V taški, tak, tak, takšnih eh, težkih časih seveda težko zapustiti eh, Libijo, želi pa seveda pokazati, da je Libija na pravi poti in da eh, se trudi stabilizirati situacijo, kar je seveda v našem interesu in zato jim moramo pri tem pomagati. Naš cilj je vedno enak. Sosednjim državam želimo pomagati pri razvoju stabilnih demokratičnih institucij, želimo izboljšati njihovo odpornost, in eh, spodbujati njihovo blaginjo. Maksimizirati želimo povezavo med migracijami in razvojem. To je eh, najboljši način za reševanje teh eh, vprašanj na dolgi rok, ne zgolj najboljši, to je edini način in zato moramo sklepati partnerstva s sosednjimi državami na vseh področjih, od varnosti do ekonomskega razvoja, do drugih tem odpornost, blaginja in stabilnost naših eh, sosed je nekaj, kar vpliva na vse nas. Kot sem eh, že dejal, 20 milijonov eh, beguncev živi v teh sosednjih državah v tem trenutku in če ne ukrepamo sedaj, se bomo morali soočiti s še večjim številom migrantov na naših obalah. Hvala. Thank, thank you, Najlepša hvala, gospod komisar. Vemo, da Eh, nas morate zapustiti, ker imate druge obveznosti, ampak eh, kot smo slišali, ste zavezani k reševanju teh tem. Naslednji govornik je predsednik vlade Al-Saraš, eh, predsednik vlade nacionalnega soglasja Libije. To bili ste že besedo na plenarnem zasedanju, ne vem pa, če želite besedo tudi zdaj, preden se lotimo razprave. Izvolite, gospod predsednik vlade, beseda je vaša. شكرا لكم يسعدني اليوم التواجد معكم في هذا نليب شخوانا زلو سيو سم دسم دانس توكاي مدوامي in da lahko obravnavam to pomembno temo. Migracije so izjemno eh, pereča tema, zlasti v naši državi. V Libiji so varnostne razmere zaostrene. Migracije, dovoljene ali pa nedovoljene, so zelo pomembna tema. Ko govorimo o migracijah, moramo ob tem govoriti tudi o obvladovanju, upravljanju migracij. In to v državah izvora, tranzitnih državah in uh, državah sprejema, državah gostiteljicah. Ko je bila Libija stabilna, je imela tudi ustrezna sredstva za upravljanje eh, migracij. To politiko je lahko torej izvajala, ampak od leta 2011 naprej teh sredstev nimamo več, nimamo možnosti, da bi ustrezno obvladovali migracije. Ravno zato se soočamo eh, številnimi težavami pri migracijah. Smo tranzitna država, seveda vzrokov, eh, roki sodelujemo s sosednjimi državami in eh, državami članicami Evropske unije. Naš cilj pa je, da preprečimo uh, izgube življenj uh, tekom teh migracij proti severu. Migracije torej potekajo iz južnih držav, proti severu. Mi pa poskušamo tem migrantom omogočiti dobre pogoje za življenje. Kot sem dejal, sodelujemo pri tem tudi z državami članicami Evropske unije. Prizadevamo si za to, da bi lahko eh, ponudili rešitev tem migrantom, jim zagotovili vsaj začasen azil, jih eh, sprejeli toliko časa, da se lahko na to vrnejo v lastno državo. Toliko z moje strani, najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod predsednik vlade. Brez doma boste dobili tudi kakšno vprašanje, vemo, kakšna so okoliščine v vaši državi in zahvaljujemo se vam za prisotnost. Naslednji je gospod Mustafa Siselo, predsednik parlamenta Ekoasa. Izvolite, gospod. Madame. Najlepša hvala gospa predsednica. Najprej bi rad pozdravil predsednika Evropskega parlamenta, predsednika Evropske komisije, eh, predsednika Evropskega sveta, vse poslance in poslanke, predsednika vlade Libije in druge eminentne goste. Ekonomska skupnost zahodnoafriških držav je eh, hvaležna za eh, to možnost sodelovanja v razpravi na visoki ravni o migracijah. Rad bi pozdravil in se zahvalil vsem tistim, ki sodelujejo v tej okrogli mizi na visoki ravni tukaj v Evropskem parlamentu, tukaj v Evropski uniji. Današnja razprava je posvečena obladovanju migracij. Mislim, da ta razprava temelji na izmenjavi mnen in izkušenj. Ravno zato smo tukaj predstavniki afriških držav in evropskih držav, zato se pogovarjamo o uh, migracijah. Dovolite mi, da z vami delim nekaj uh, eh, lasnih razmislekov v zvezi s to temo. Migracije, ki prihajajo, migranti, ki eh, prihajajo iz podsaharske Afrike, predstavljajo velik eh, delež eh, današnjih migracij. Ta tema je za nas eh, parlamentarce izjemno pomembna. Je zelo aktualna. Parlamenti pa so tiste institucije, ki so odraz demokracije in vladavine prava. Izivi, s katerimi se sooča demokracija, tudi tisti izivi, ki so povezani z razvojem, od eh, predstavnikov ljudstva iz dneva v dan zahtevajo ustrezne ukrepe. Soočamo se številnimi eh, izzivi, ki so med sabo povezani, naprimer revščino, eh, podnebnimi spremembami, demografsko rastjo in politično nestabilnostjo. 11 od 15 držav med nami Eh, je najrevnejših držav na svetu. To je eh, območje Sahela, polno eh, korupcije, kriminala, terorizma in tudi nezakonitih tokov. Tukaj delujejo tudi kriminalne združbe, ki se ukvarjajo s trgovino z ljudmi in tako naprej. priča smo ekonomskim eh, šokom, humanitarnim krizam, eh, terorističnim eh, napadom in drugim izzivom. Te spremembe okoliščin pomenijo, da se moramo vedno znova prilagajati na novo situacijo. Obstajajo različne države, različni načini nezakonite trgovine. V naših krajih se že dolgo soočamo eh, z nestabilnostjo. V Nigeriji eh, smo imeli teroristične napade, eh, slonkošenje obali leta 2010, v Malju leta 2012, v Burkini Faso leta 2014. To so zgolj nekateri primeri. Nevarnost je torej velika in to je treba povezati z geopolitično dinamiko in z vprašanjem migracij veliko je odvisno od varnostnega konteksta in od ukrepov, ki jih države spremejo zato, da bi zaščitile eh, integriteto lastnih teritorijev. Migranti pa eh, seveda želijo, si želijo boljšega življenja. Spreminjajo eh, poti, kar pomeni, da postane njihova pot še nevarnejša. nevarnost v eni državi seveda vpliva tudi na strukture v drugi državi. Države, ki so eh, v krizi, praktično ne poznajo eh, migracij, še posebej na zahodu eh, Afrike. Veliko je ranljivih skupin, ki so eh, predmet eh, izkoriščanja imamo eh, koridor Abidjan-Lagos in ta koridor je izjemno pomemben eh, za migracije in eh, tudi prostitucijo in spolno izkoriščanje v eh, Zahodnji Afriki. Gospod predsednik, gospod predsednik eh, vlade, spoštovani gostje, nasilje, obroženi konflikti in vojna, terorizem ter eh, kriminalne združbe so težave, s katerimi se sooča Afrika. To seveda vpliva na trenutno življenje in tudi na prihodnost eh, družb, ki tam živijo. Potrebujemo trajnostne ukrepe, ki bodo razrešili ta vprašanja. Eh, v nasprotnem primeru lahko pride do velikih težav v družbi, tako v Afriki, tudi v Evropi. Veliko ljudi je že izgubilo življenje, na morju. In na eh, nas vseh je, na globalni skupnosti je, da ukrepa. Prepričati eh, moramo eh, vse, da ukrepajo. Ta konferenca nam omogoča, da pozovemo k dejanjem. Ne smemo dovoljevati, da eh, so migranti še vedno osramočeni tako kot doslej. Gospod predsednik, gospod eh, predsednik vlade, spoštovani eh, gostje, nezakonita eh, trgovina ter nezakonite migracije eh, so že dolgo težava. Denar, ki eh, ga kujejo kriminalci je ocenjena 32 milijard eh, ameriških eh, dolarjev. In eh, Urad Združenih narodov za boj proti drogam in kriminalu ocenjuje, da se porabi 150 milijonov ameriških dolarjev za nedovoljene migracije afriških migrantov v Evropo. Žrtve te trgovine so pogosto Eh, mladi, ženske in eh, otroci. Migracije so zelo žalesten fenomen v Zahodnji Afriki. Velik izziv za eh, vlade in regionalne organizacije. Mobilnost prebivalcev v tej regiji je zgodovinsko gledano zelo pomembna. Ljudje upajo na boljše življenje in v tej regiji so migracije vedno obstajale znotraj same regije pogosto pa migranti potujejo tudi v druge regije, v Afriki, na Bližnji vzhod, eh, Azijo in drugot. Seveda so migracije, kar se tiče števila migrantov, eh, v Evropo še vedno eh, najobsežnejše. Veliko je nedovoljenih migrantov, ki se lotijo nevarnega potovanja za to, da bi prišli v Evropo. Evropa pa ne more sprejeti vseh teh migrantov v lasni sredi soočamo se številnimi izzivi, kar se tiče upravljanja in zagotavljanja eh, ustreznega socialnega sistema. Imamo krize v Maliju, v Nigeriji, v Gineji, Bisao eh, in tudi v številnih drugih državah se soočamo s socialnimi težavami. Eh, Zahodna Afrika se mora boriti proti migracijam in zagotoviti, da bodo migracije dovoljene. Vedno smo sodelovali z Evropsko unijo. Postati moramo dober zgled kombiniranje različnih instrumentov, ki so nam na voljo. To dinamiko je treba razširiti na druge države, tako da bomo eh, sprejeli eh, skupna partnerstva in da si bomo lahko izmenjevali eh, izkušnje. Pojav migracij je zelo pomemben tudi za mlade. Ta pojav je tako obsežen, da potrebujemo resnično jasne ukrepe za to, da bi se borili proti Eh, nedovoljenim migracijam in trgovini z belim blagom. Potrebujemo ustrezne eh, kampanje za ozaveščanje eh, za potencijalne migrante, ki morajo poznati, kakšna so tveganja in nevarnosti migracij. Tukaj moramo sodelovati vsi, ECOWAS, Evropska unija in drugi. Razbiti moramo mafijske in kriminalne združbe zagotoviti moramo ustrezno logistiko in eh, finančna sredstva za vračanje. Eh, članice ECOVAS-a eh, morajo sodelovati z državami članicami Evropske unije, tako da bomo lahko vračali tiste migrante, ki potujejo na nedovoljen način in zato, da bomo lahko dali in omogočili boljše življenje lokalnemu prebivalstvu. Kar se tiče Eh, obladovanja nujnih eh, situacij moramo prav tako narediti več. Boriti se moramo proti eh, trgovcem z ljudmi in tihotapcem, tako da bomo lahko reševali življenja. Samo šest držav ECOWAS-a je trenutno vključenih v skrbniški sklad za Afriko. Burkina Faso, Gambija, Mali, Nigerija in Senegal. vse države ECOWAS-a morajo postati del eh, tega instrumenta, eh, smo integrirani in poznamo iste težave. Okrepiti moramo eh, dialog države gostiteljice in transitne države se prav tako soočajo s številnimi izzivi nedovoljenih migracij, naprimer vračanje migrantov v težkih pogojih. Zaščititi je treba Eh, pravice eh, migrantov. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade, spoštovani gostje, želim, da v okviru partnerstva s tretjimi državami, v okviru Evropske agende za migracije, okrepimo eh, parlamentarno razsežnost tega sodelovanja. Predlagam štiri področja medparlamentarnega sodelovanja. Prvič, kratkoročno sodelovanje. Potrebujemo skupne projekte eh, med parlamentom ECOWAS-a, parlamentom Evropske unije in drugimi. Ozavestiti moramo naše eh, vlade, organizirati eh, civilno družbo, še posebej zagovornike človekovih pravic in vsi moramo na migracije gledati kot na razvojno prioriteto. Pripravili bi lahko konferenco, ki bi potekala v Senegalu, v Zahodni Afriki, v Maroku, ki so ki je vrata v Evropo. In uh, tukaj imamo tranzitno pot uh, med posaharsko Afriko in sredozemskim uh, morjem. Ta konferenca bi lahko torej potekala tudi tam. Uh, lahko bi potekala v prvem trimestru uh, naslednje leto. Drugo področje sodelovanja se nanaša na vzpostavitev programa izmenjave in uh, dialoga. Vzpostavili bi lahko opazovalnico eh, afriških in evropskih eh, parlamentarcev, ki bi spremljali eh, nedovoljene migracije. V tej organizaciji bi lahko sodelovali naši parlamentarci ter nekatere organizacije civilne družbe. Predlagam tudi, da parlament ECOWAS-a in Evropski parlament pripravita skupno študijo pojava migracij. Pripraviti je treba ustrezno zakonodajo, ustrezna pravila in okrepiti parlamentarni nadzor nad eh, obladovanjem migracij. Na koncu bi rad izpostavil še naslednje. Eh, parlamentarni obiski in eh, sestanki bi lahko bili organizirani v državah izvora migrantov in tudi v državah, ki mejijo na sredozemlje. Če želimo okrepiti čezmejno eh, politiko na področju migracije regionalne eh, strukture, demokracija, dobro eh, upravljanje, stabilnost, eh, socialna pravičnost v kombinaciji z delujočim sistemom in s podarkom na mladih lahko zagotovi spremembe. Parlament Ekovasa ponovno izpostavlja svojo pripravljenost za vsega, boj proti vsem tem organizacijam na jugu in eh, na severu. Želimo se boriti proti eh, nedovoljenim eh, migracijam, proti kriminalnim združbam. Mislim, da moramo rešiti vsa ta vprašanja, obenem pa upoštevati različna stališča in to v luči parlamentarne demokracije. Prepričan sem, da bo Evropski parlament še naprej krepil sodelovanje z drugimi regionalnimi parlamenti v Afriki brezdoma bo predstavljal gonilo pri izvajanju in konkretizaciji vseh teh eh, zavez v eh, interesu integracije in eh, zdrave, dobro delujoče migracijske politike, ki je dobra tako za Evropo, kot tudi za Afriko. Želim, da se ta konferenca na visoki ravni prevede v konkretne ukrepe, tako na srednji rok, kot tudi na dolgi rok. Ta pogumna politika Eh, se mora odzvati na pojav migracij in zgolj takšna politika bo lahko eh, obrodila sadove in zagotovila ustrezen odziv. Hitro se moramo eh, odločiti in hitro se moramo odzvati tako, da bomo lahko rešili to nujno situacijo in zagotovili kredibilnost politike, ki bo išla iz te konference. Gospod predsednik, gospod predsednik vlade, spoštovani gosti in kolegi in kolegice, migracije so eh, pomembne na svetovni ravni. Eh, naši otroci umirajo, vi pa ste v neprijetni situaciji. Eh, ravno zato želimo biti privilegiran partner Evropske unije. Prizadevamo si za sodelovanje na podlagi sinergije. Tako bomo lahko dali migrantom bolj človeški obraz. že tri desetletja se borimo proti nedovoljenim eh, migracijam. Mislim, da si moramo prizadevati za reševanje vzrokov teh migracij. Tako bomo lahko našli ustrezne eh, rešitve s pomočjo eh, solidarnostnega pristopa, s pomočjo ustreznih zavez, tako da bomo eh, rešili ta globalni problem. Naše izkušnje iz nedavne preteklosti eh, kažejo, da eh, ljudje, ljudi ne smemo zavračati, ljudi ne smemo eh, trpinčiti, eh, ljudje, ljudi moramo spoštovati. Naj živi Evropska unija, naj živi Ekovas, tako da bodo lahko tudi naši ljudje živeli, živeli v miru in blageni. Hvala lepa, da ste nas spomnili na to da te zadeve vplivajo tudi na vašo regijo, ne le na našo in seveda pomembno je, da to obravnavamo v partnerstvu. Zdaj odpiram prostor za komentarje, za vprašanja in naj začnem z poslanci Evropskega parlamenta. In sicer imam tri kolege, ki so na seznamu, torej, kot sem povedal imena, imate časa gospod Venta, gospod Weigl in gospod Sole. Po minuto in pol imamo še veliko govornikov, zato vas prosim, da ste kratki. Gospod Vente, vem, da boste povedali zelo tehtne zadeve. Izvolite. Hvala, gospa predsedujoči. predsedujoča. Morda bi bilo bolje, če kasneje nekaj komentiram. Včeraj sem se vrnil z Malte. Veste, da smo bili tam na skupnem sestanku z državami AKP. Morda samo ena, en komentar. Kot veste, UNHCR, eh, zdaj torej govorimo o teh izjemno visokih številkah migrantov se, in beguncev, ki se premikajo in ravno zaradi tega se moramo osredotočiti na izboljšanje varnosti in stabilnosti, na izboljšanje tudi upravljanja na tem področju, še posebej eh, skladno z ciljem eh, trajnostnega razvoja 16. Skratka, vse to je treba prevesti v konkretne ukrepe in o tem smo govorili tudi na skupščini z državnimi AKP. Hvala lepa. Uh, gospod vajgl izvolite hvala lepa z veseljem se oglašam v tej razpravi govorimo o dveh pomembnih zadevah eno so migracije in drugo seveda vprašanje kako lahko Evropska unija prispeva k stabilizaciji in napredku držav, tri, torej tretjih držav, ki so tu upletene in tu naj nekaj povem o obeh tematikah. Smo razmeroma uspešni, ko izpolnjujemo svoj program pomoči državam kandidatkam, torej državam, ki si želijo postati, čl postati članice Evropske unije, manj uspešni, manj učinkoviti pa smo, ko govori o tem, da je, oziroma ko gledamo na Evropsko unijo kot globalnega igralca in na njen prispevek k reševanju te problematike in tudi k reševanju pri izvoru problemov. To sta ti dve zadevi, ki sta zagotovo seveda povezani. In naj rečem še to, da številne države v naši soseščini pričakujejo od Evropske unije, da bo prevzela vodilno vlogo pri reševanju teh težav, tudi zamrznenih konfliktov in drugih vprašanj. Torej, bodimo res tisti, ki bomo prevzeli to težko in pomembno nalogo kot Evropska unija in kot Evropski parlament. Hvala lepa. Hvala, gospod Weigl. Zdaj pa še gospod Jordi Solej. Izvolite. Mislim, da drugih poslancev Evropskega parlamenta pa nimam na seznamu, je tako? Gospod Soli. Uh, Hvala, predsedujoča. Samo nekaj komentarjev v tej minuti in pol, ki mi je na voljo. Najprej verjamem, da se moramo ukvarjati z temeljnimi razlogi za migracije, za te premike, ampak tu ne gre le za to, da čim več denarja kanaliziramo v tretje države, pomoči, eh, naložb in tako naprej. Seveda je to potrebno in dobro je, da to počnemo, da se to počne, ampak iti moramo dlje in naprej. Tradicionalna osredotočenost na razvojno sodelovanje kot temelj boja proti razlogom za migracije, mislim, da je neustrezna, kajti pol polovica migrantov, beguncev na svetu prihajajo iz treh držav, ki sem jih navedel in torej Evropska unija tukaj mora storiti več, tudi da se bo ukvarjala z konflikti v teh državah, ki so razlog za migracije. Druga zadeva, ključno za razvoj in za stabilnost je tudi dobro učinkovito upravljanje in ustrezne institucije za vse v teh državah in torej tu poteka politični dialog, v katerem pa se moramo osredotočiti na demokratično upravljanje, na uh, iztrebljanje korupcije, torej na te osnovne zadeve, ki bodo omogočile dejanski pošten razvoj. Hvala. Hvala lepa. Zdaj pa bom sprejela nekaj komentarjev predstavnikov nacionalnih parlamentov, nekaj jih imam na seznamu. Uh, prosim, dve minuti in pol največ so vam na voljo, kajte res imamo malo časa. Najprej gospa Katalin Čebr iz mađarskega parlamenta. Oprostite za tole izgorjavo. Torej, gospa Čebr. Govorila bom mađarsko. Veseli smo, da Evropska unija v zvezi z migransko politiko obravnava tudi zadeve, o katerih govorimo danes. Pripričani smo, da je migransko krizo treba obravnavati onkraj, v širšem okviru, kot je le Evropska unija. Imamo sporazume s tretjimi državami, ki vključujejo tudi vračanje migrantov in ki omogočajo njihovo ponovno vključitev v države izvora Vse to je seveda pomembno, eh, vendar brez, brez tega je ne mogoče reševati imigransko krizo. Torej tu potrebujemo učinkovite ukrepe tudi v državah izvora, iz katerih prihajajo imigranti, na področju kulture, gospodarstva, finančnega sistema in tako naprej. Skratka, tu je treba podariti tudi boj proti vsakršni radikalizaciji. Naša država so, se je za vse, se podpira vse napore na tem področju, torej za vse napore, ki se tičejo in ki eh, zadevajo države izvora. Potrebna je seveda uh, ustrezna prenova dublinskega sistema in tu je treba hkrati razlikovati med migranti in ekonomskimi migranti begunci in ekonomskimi migranti. Mislim, da se tu ukvarjamo predvsem z migranti, vendar pa na ta način ne bomo preprečili vseh tokov, do katerih prihaja. Kar se tiče Zahodnega Balkana, je tu treba se osredotočiti tudi na te države in Evropska unija jim mora pomagati, da bodo se spopadali s temi problemi. Situacija ni stabilna, ni, zadeve niso rešene in Hrvaška je tu, eh, Mačarska je tu del koalicije. Eh, ki se s tem ukvarja in ustreznih delovnih skupin. 200 ljudi, 200 oseb eh, sodeluje pri upravljanju migranske krize in eh, tu dajemo na voljo tudi torej svoje osebje, svoje, svoje sredstva. Hvala lepa za vašo pozornost. Hvala, ker ste se držali časa. Zdaj pa gospod Velsek Simkovski iz Poljskega Semnja. Dziękuję serdecznie Pani Przewodniczącej. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Res je, vprašanje migracij ne, bo, ne bomo ga mogli rešiti z zamahom čarobne paličice. Tu moramo vzpostaviti ustrezne inštrumente in eh, Poljska je izrec, izre, izrazito solidarna z vsemi temi napori. Ampak seveda tega ne moremo preliti v neke ukrepe, ki po našem mnenju ne prinašajo resničnih rešitev. Ampak ki v resnici nasprotno vodijo k slabše, še slabšanju, v slabšanje situacije. Kaj tukaj podpiramo? Vsekakor eh, izvajanje Malcke, eh, eh, dogovora z Malte. Tu so torej Vsekakor tu podpiramo, da se konsolidirajo ustrezne službe med sabo in tukaj Poljska sodeluje v teh dejavnostih in eh, delegirali smo 433 oseb leta 2016 v okviru operacij Frontexa. Prav tako podpiramo dogovor med Evropsko unijo in Turčijo. Hkrati se čutimo so odgovorne za reševanje teh problemov. Leta 2016 je Poljska na tem področju porabila kakšnih 10 milijonov evrov za to pomoč, humanitarno pomoč, torej štirikrat toliko kot leto poprej, 2015. Temu je treba prišteti še sodelovanje v turškem instrumentu za begunce, katerega, za katerega smo namenili kakšnih 20 milijonov evrov. Poleg tega smo namenili sredstva tudi za instrument namenjen sirskim beguncem. Popolnoma smo solidarni, pa hkrati si želimo učinkovitih rešitev in eh, pritisk nekaterih držav, držav članic, na nas, na našo državo, ne rešujejo problemov, ampak kvečemu ustvarjajo nove težave. Hvala. Peka. Hvala lepa, gospod Peka Havisto iz finskega parlamenta. Ah, Hvala lepa. Hvala za to res zanimivo in pravočasno razpravo, ki zadeva blaginjo in stabilnost v tretjih državah. In tu bi rad še enkrat pozdravil ustanovitev eh, skrbniškega sklada za Afriko in za sirske begunce ki naj omogočijo tem ljudem ustrezno življenje. Res mislim, da moramo iti v tej smeri delitve bremena, tudi kar se tiče migrantov in beguncev. Je pa tu ena zadeva, ki jo želim izpostaviti. Namreč eh, ekonomske investicije niso potrebne samo takrat, ko je mir Zato je pomembno, da se Evropska unija, da sodeluje v medijacijskem procesu tudi na Bližnem vzhodu, v Zahodnji Afriki, da podpiramo ustrezno reševanje in dialog. To je izjemno pomembno in mislim, da tega ne smemo pozabiti, ko si prizadevamo, za kar si prizadevamo. Finska je bila aktivna na različnih področjih in ko je prišlo do Lampeduškega incidenta, Veste, da je, bilo, da je tja prišlo veliko mladih iz Eritreje, torej iz države, ki ni v vojni, ki tako rekoč podeljuje azil. Eh, torej, tam, kajšnjim državljanom podeljujemo azil kakorkoli, eh, v vsakem primeru. In v finski nevladni organizaciji smo začeli z usposabljanjem eh, nekaj sto oseb, izpeljali smo nekaj, semi, torej seminar o pravni državi in tako naprej in tako naprej. Skratka, mladi ljudje, mladi strokovnjaki v Eritreji so bili zelo zadovoljni in pravzaprav smo takrat ugotovili, da smo med redkimi, ki smo na terenu, ki smo tam prisotni in se trudimo in nekaj delamo. Namreč, če res je zelo pomembno, da takoj začnemo s takšnim delom in to smo mi v Eritreji naredili. Naj zaključim pa z naslednjim Vesel sem besed libijskega predsednika vlade, še posebej, ko je govoril o južnem delu Libije, o Kufri. Namreč res je zelo pomembno, kako se boriti proti nelegalnemu uh, uh, tihotapljenju ljudi tam. To je zagotovo zločin proti človeštvu in s tem se moramo ukvarjati. Hvala lepa. Zanimivo, da ste omenili Eritrejo, namreč pogovarjali smo se že ali sploh Eritrejo upoštevati ali ne in mislim, da je zelo zanimivo, da slišimo nekaj tudi o tem, torej tudi o vaši izkušnji tam. Hvala. Vesela sem, da lahko pozdravim gospod Katalin Bojtenvek iz nizozemskega parlamenta. Hvala lepa, hvala, da ste me povabili, hvala, da ste organizirali to okroglo mizo. Oprostite, rekli sem si, da bom govorila nizozemsko. Torej, nadaljujem v nizozemščini. Ja, Hvala lepa torej za organizacijo tega a, srečanja. Mislim, da je zelo pomembno, da lahko govorimo skupaj o tej temi, če tudi seveda, a, se tudi v nacionalnem parlamentu govori v povezavi z Evropskim svetom in mislim, da je zelo pomembno, da se ta tema obravnava z dveh plati z dveh uh, strani. Tukaj govorim tudi uh, v osebni kapaciteti, kajti v našem parlamentu zelo različno uh, menimo, kako bi se lotili uh, obravnavanja migracij. Tudi nova vlada uh, sedaj se seveda uh, glede tega. Um, ne strinja in se še dogovarja, kako naj bi ravnali kot Evropa. In mislim, da lahko vidimo, da na tem področju sedaj Evropa zori. Fokus razprave v nizozemskem eh, se polaga na sredozemsko more, torej kako bi lahko um, te čovne pošiljali nazaj. Um, Medtem ko sem zelo hvaležna za vse ostale stvari, ki jih danes slišimo veliko pozornosti posvečamo dogovoru s Turčijo, tako da tiste ljudje, ki bi sicer naj dobili zaščito v Evropi, se torej pošiljajo nazaj v drugo tujo državo. In pravzaprav je veliko željava nizozemske Evropskem parlamentu, da bi se ta dogovor s Turčijo razširil tudi za, na druge države. In ne vem, zakaj se o tem danes tukaj v Evropskem parlamentu sploh še ni govorilo. Vem, zakaj. Zato, ker je bil ta dogovor s Turčijo krizni ukrep. In danes je bilo rečeno, da to pravzaprav ni kriza, temveč da je to zelo zapleten problem. In reševanje uh, tega potem ne more biti povezano z kriznim upravljanjem, temveč z sklenjenjem trajnostnih dogovorov, ki uh, morajo biti seveda večstranski. Vsega ne bom ponavljala, kajti časa je zelo malo, ampak edin komentar bi bil, da po mojih izkušnjah je bilo dani veliko obljub glede, toliko, glede sredstev, glede tega, kar se naj bi se stekalo v Afriko. Vse čas obljubljamo neke zneske, potem vemo, kakšna sredstva naj bi bila a, potrebovana, potem se obljubi polovico teh sredstev, pa tudi te obljube potem ne izpolnimo. Če bomo jutri na Evropskem svetu videli, da se bodo vse države članice zavedali, zavezale, da bodo svoje obljube držale, potem mislim, da bomo dejansko imeli dobro podlago, na kateri bomo lahko gradili naprej. Kajti sicer bomo vsč, vedno znova se srečevali in tukaj uh, izgubljali čas oziroma ugotavljali, kako je vse skupaj brezumno. Mislim, da je zelo pomembno, da se najprej uh, izpolni dane obljube, če želimo naprej oblikovati nadaljni pristop. Hvala. Um, Hvala lepa, gospa Bejtenvek. Zadnji na seznamu tukaj pa je gospa Sara Nevsevila iz Španskega senata. Če. Hvala, predsedujoča. Verjamemo, da, je, da so to ustrezni instrumenti, da, da, da instrumenti, ki jih trenutno Evropska unija uporablja, niso dovolj. Veliko beguncev prihaja iz Sirije, Afganistana in Somalije, ampak Evropska unija mora tukaj storiti več da, bo, da bo obravnavala vse razloge za te konflikte. Seveda je tu gre za boj proti, proti revščini eh, eh, in za zagotavljanje varnosti, ne ukvarjamo pa se dovolj z migracijami. Skratka, tu gre za to, da se obravnavajo tudi agresivni režimi, režimi, ki ne spoštujejo človekovih pravic in ki sprožajo konflikte v Afriki in na Bližnem vzhodu. Evropska komisija se seveda veliko ukvarja z varnostjo, vendar pa to ne bo preprečilo ljudem, beguncem, da bi se premikali. Kakšnih 250 milijonov ljudi je danes žrtev človekoljubne oziroma eh, krize na področju eh, eh, človeške krize In pomembno je, da se tukaj ukvarjamo z lokalnimi skupnostmi, da dejansko zagotavljamo oziroma spodbujamo varnost v tretjih državah, da jim zagotavljamo ustrezno bivališče, izobraževanje, delo in zdravstveno oskrbo. In zaradi tega, če želimo spodbujati stabilnost v tretjih državah, če želimo preprečevati migracije, tu potrebujemo dvojno strategijo. Kratkoročno, nujno, za nujne razmere. Torej ne smemo se boriti proti migracijam, ampak proti razlogom, zaradi katerih ljudje bežijo. Tu moramo zagotavljati ustrezne kanale za migracije, hkrati moramo spodbujati tudi varnost eh, ustre, z ustreznimi sankcijami, tudi s preprečevanjem prodaje orožja tistim državam, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Potem pa je tu še dolgoročna strategija, razvojno sodelovanje mora biti usmerjeno na zmanjševanje revščine in na zagotavljanje ponovnega sprejemanja teh ljudi. Tu so potrebna nova delovna mesta eh, in seveda nujni sklad je zelo pomemben v tem smislu. Potrebujemo tudi inovativne eh, finančne instrumente, ker gre za dolgoročne projekte, za nestabilne situacije in tu morajo države ustrezno imeti možnost ustrezno načrtovati svoje ukrepe na različnih področjih. Um, Hvala lepa predstavnikom nacionalnih parlamentov, ki so z nami delili nekaj misli. Zdaj pa še nekaj zlo, predstavnikov lokalne samouprave. Gospod Hans Jansen je tukaj z nami, župan iz Ojstrvika na Nizozemskem. Hvala lepa, gospod predsedujoče. Res predstavljam lokalno oblast. Sem župan skupnosti Ostrvek z Nizozemske. To je skupnost, ki že 25 let ima uh, center za prosilce za azil, torej tukaj imamo kapacitet za 450 ljudi, torej imamo vse čas ljudi, ki prihajajo k nam in ki odhajajo in veliko sodelujemo tukaj seveda z lokalnim prebivalstvom. In to dejstvo in naše izkušnje uh, so me motivirale, da porečem, da vse čas doživljamo tragedijo v našem času, ampak uh, reka, eh, poskrbimo, da to ne bo travma za prihodnost, eh, ne na, eh, za nas, ne za posamezne ljudi. Zato sem tudi poročevalec v odboru, za, odboru regij glede tematike o, o migracijskih potik prek Sredozemskega morja. O tem lahko govorim zelo dolgo, ampak mislim, da je bilo že veliko govorjeno. Mislim, da je tukaj pravzaprav. Um, Preprosto vprašanje za predsednika vlade eh, vlad, um, Libije. Torej, moje vprašanje je, če bi jutri dobil 100 tisoč evrov, da jih porabim za migracije v moji skupnosti, bi rekel, da bi ta znesek porabil za jezikovne tečaje, za prosilce za azil od prvega trenutka, ko pridajo v moj uh, center za prosilce za azil, kajti uh, dlje ko čakamo, in to žal počnemo, dlje ko čakamo, eh, težje je najti mesto v Ostrvajku, na nizozemskem, v Evropi. Torej, zelo nujno je včasih ukrepati, da jasno povemo, kaj želimo drug od drugega. In moje vprašanje predsedniku vlade eh, nacionalne enotnosti oziroma soglasja je, kaj bi vi storili, če bi danes v obisk, med obisk ko v Bruslju dobili 100 milijonov evrov za to, da bi um, zmanjšali trpljenje v vaši državi. To sprašujem ne zato, ker imam ta denar pri sebi, ampak zato, da vem, kakšne so prioritete, ki jih postavljate v vaši državi, tako da mi kot lokalne evropske oblasti lahko začutimo, kaj je v tem trenutku, po vašem mnenju, najpomembnejše, da bi lahko skupaj v eni od držav realizirali. Um, uh, in uh, našli rešitev za migracijsko vprašanje. Torej, to je zelo konkretno vprašanje, zato da bi lahko začutil, eh, kje so eh, potrebe in kje je trpljenje v vaši državi največje. Hvala lepa. Thank you, thank you for, Najlepša hvala. Lokalna samoprava je seveda zelo pomembna. Raven, tam se, tam eh, se morate ukvarjati z zelo konkretnimi vprašanji. Tu imamo še eno osebo, ki nam bo povedala svojo zgodbo, kako je prišla do tega, da danes živi v Nemčiji, gospa Nužin Mustafa, ki prihaja iz Kobanija oziroma in, in Alepa, kasneje iz Sirije. Nužin sem srečala že pred časom, oziroma slišala sem pogovor z njo pred nekaj leti in takrat je že naredila veliko tis name, že potem, kar je povedala in danes pa je še bolj uh, me navdušila, ko smo se pogovarjali ob kosilu, namreč za vsemi temi številkami so dejanska, konkretna človeška življenja, izgubljene priložnosti in tako naprej. Zato, nožin, beseda je tvoja. Sorry. <coughs> Good afternoon, everyone. Uh, um. Dober dan, sem skupaj. Upam, da je za vami lep dan. Kdor me ne pozna, naj povem nekaj besed o sebi. Stara sem 18 let, prihajam iz Sirije. Sem članica kurdske manjšine, ne največjih v Siriji. Zaradi svoje invalidnosti nisem bila deležna nobene formalne izobrazbe. Tisto, kar mi je preostalo kot učitelji, so bile knjige in televizija. večino življenja sem prebila znotraj stanovanja, znotraj hiše. Težko je bilo iti kaj ven. Torej, želela pa sem si videti marsikaj, kar sem doma videla na televiziji, v, v televiziji, v knjigah. Ta, te sanje so se mi uresničile, ampak na drugačen način, kot sem si želela. Ena od najhujših, največjih cen, ki jih mora kdo plačati, je, da mora zapustiti svojo državo in dom, ki ga ljubi. Ampak kljub temu, zagotovo sama ne štejem sebe kot nesrečne, za nesrečno osebo, kajti prišla sem čez sredozemsko morje na isti dan, ko je na obalo vrglo drobno telesce tečka, ki se ga spomnimo, njemu ni uspelo, meni je. In uradni prevajalec takrat v skupini sem bila in eh, na ta način sem postala uporabna, učinkovita, lahko sem nekaj naredila konkretnega. Po prečkanju osmih meja sem prišla v Nemčijo in morda kdo misli, aha, zdaj pa ji je uspelo. To da ne. Ko sem prišla v Köln, bila sem tudi, v, po, po tem, kar se je dogajalo v Kölnu, v Londonu, v Parizu, sem, je, sem ugotovila, da moram dokazati Evropi, da begunci in Migranti niso tukaj zato, da bi ustvarjali težave, probleme, da smo tu zato, ker iščemo nekaj, kar smo dolgo časa nazaj izgubili doma. Iščemo upanje. Hvala. Mislim, da je to verjetno najpomembnejše sporočilo. Velikokrat v parlamentu in naših razpravah poslušam o novih instrumentih in o obvladovanju priseljevanja, ampak dejansko bi morali graditi prihodnost za ljudi. Zato sem prej omenjala, da si želela oditi iz Turčije, ker ni bilo tam šolanja za te, ker se ljudje in želela si oditi, ker se ljudje želijo prihodnosti in izkoristiti moramo naše instrumente, da bi oblikovali to vrstno prihodnost. Vsekakor eh, bomo tvoje besede nosili sabo v mislih. Nekateri ljudje tukaj so na zelo um, vplivnih položajih in poskrbeli bomo, da mladi kot si ti najdejo prihodnost v naših državah, če, jih že, ne mo- če že ne morete najti v lastni domovini. Zdaj pa imamo tukaj še nekaj govornikov iz drugih ustanov in z drugih organizacij. Začela bom z gospodom Špindelegarjem, ki je generalni direktor Mednarodnega centra za migracijsko politiko. Hvala lepa. Kakšno minuto pa pol. Res mi je žal, ker moram toliko pritiskati na vas, ampak res je časa zelo malo, tako da minutko in pol, če lahko. Hvala lepa, gospod predsedujoča. Samo tri kratke komentarje bi podal. Prvi o tem, kakšne so glavni sprožilci mednarodne uh, migracije. Izvajamo veliko raziskav in seveda to, kar vidimo v številnih državah oziroma v vseh državah izvora, je to pomankanje perspektive in to je glavni povod za migracije. Če povem bolj podrobno, gre za družbeno-gospodarske spremembe, razvoj, demografski razvoj in za um, gospodarske težave. V prihodnje pa bodo razloge verjetno tudi podnebni. In če želimo to rešiti, je to neka od naših glavnih nalog, kajti sicer ne bomo mogli najti pravih rešitev. Drugo, drugi komentar zadeva to, kaj moramo storiti. Mislim, da trenutno vidimo, da bi morali iz evropske perspektive, zato da bi spremenili stvari na terenu, vključiti tudi zasebni sektor. In zelo vesel sem, da Evropska komisija sedaj najavlja načrt za investicije v tujini eh, za prihodnje. To bi dejansko lahko kaj spremenilo, kajti če bo tukaj sodeloval zonanji sektor in začel sodelovati s podjetji v teh državah, se bodo dejansko stvari na terenu lahko premaknile. Tretji vidik pa zadeva sodelovanje z državami izvora in državami tranzita radi bi dejansko videli resnična partnerstva, ne le na papirju, temveč nekaj, kar se razvija skupaj z državami izvora. In to je naša zaveza, zaveza Libiji, zaveza državam znotraj Ekovasa in mislim, da dejansko potrebujemo zaupanje med partnericami in dejansko moramo začeti oblikovati prava partnerstva za prihodnost, kajti na ta način bomo stvari lahko spremenili na lastno pest, pa nihče ne more tega spremeniti. Kajti, ne bomo ničesar spremenili, ne bodo ničesar spremenili tudi niti v Afriki in potem se ta cikl nadaljuje. Hvala lepa in hvala tudi vam, da ste se držali časa. Zdaj pa tukaj še glas Rudis Hauser, namestnik generalnega direktorja mednarodnega sodelovanja in razvoja pri Evropski komisiji. Hvala lepa, zelo preprosto sporočilo imam. Mislim, da ust, uh, ustanove Evropske unije pri zunanjem delovanju Dejansko smo se lotili tega izziva pred dvema ali tremi leti in preusmerili smo naše politike in ukrepanje na tri konkretna področja, ki so se tudi danes zelo močno um, um, izpostavila. Prvo je, da se odpravijo temeljni vzroki za um, migracije. Naj gre to za različne vrste krize, pomankanje delovnih mest, usposabljanja, pomankanje perspektiv. Tako da uh, temu področju, področju se res posvečamo. Hkrati pomagamo vladam pri boljšem obvladovanju in upravljanju migracij in kot tretje pomagamo državam pri ponovni integraciji eh, tistih, ki se vračajo oziroma tistih, ki jim pot v Evropo ni uspela. In v ta namen smo oblikovali zelo celovit in obsežen akcijski načrt v Valeti, nekdo ga že omenil, ampak pravzaprav je še bolj obsežen kot je tisti, ki so ga oblikovali v Valeti. Naj samo citiram dva ali tri vidike eh, naših prizadevanj. Mislim, da je najpomembneje omeniti to, kar je že omenil tudi gospod Špindeleger, to, da predlagamo partnerstvo tistim državam, odkudar begunci prihajajo in tistim, ki so tranzitne države. Le na ta način s tem partnerstvom lahko dosežemo želeni učinek. Tako da smo seveda pripravili in predlagali te uh, ok, ta okvirna partnerstva z nekaterimi državami, z več državami, nekatera ta partnerstva delujejo bolje, druga nekoliko slabše. In um, ta partnerstva veljajo tako za Afriko kot za Bližnji vzhod. Kot drugo smo v celoti spremenili politiko, ki velja za begunce in nasilno izseljene osebe. Sedaj pomagamo državam v, oziroma pomagamo beguncem in tem ljudem v kampih v, in pomagamo državam, da te ljudi integrirajo v svoje gospodarstva, ne pa da jih zgolj pušajo v kampih, ne pa da bi jih, jim omogočili usposabljanje ali delovna mesta. In kot tretje, vlagamo veliko v varnost, v odpravljanje krize in to je tisto, kar je spostavila predstavnica Španskega senata. Uporabiti moramo sredstvo, ki jih imamo na voljo in če govorimo o razvoju, moramo govoriti tudi o varnostnih ukrepih. Zato smo financirali sli, sile v Somaliji, tudi boj proti Boku Haramu, tudi skupno silo v Sahelu. Na ta način skušamo pomagati državam pri boju proti terorizmu in pri tem, da bi situacija bila stabilnejša, tako da bi ljudje lahko ostali tam, kjer živijo, kajti sicer bodo vsi prisiljeni se seliti in potem bomo priča še večjemu številu prisilno razseljenih in izseljenih. In Kot uh, končno pripombo bi povedal, da predlagamo uh, eh, sodelovanju z državami, da bi ustvarjali delovna mesta, gospodarsko rast, priložnosti za ljudi, da bi ljudje lahko ostali v svojih državah. Zato smo oblikovali nujni uh, skrbniški sklad za Afriko, kjer, uh, je že, uh, nam, ki mu je trenutno že uh, namenjenih približno 200 milijonov evrov. 2 milijarde evrov, tako da je naš pristop zelo obsežen. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Heinz Olbers, direktor za sosednje države pri EIB. Hvala lepa, gospod predsedojoča. Evropska investicijska banka je banka Evropske unije, kot dobro veste. Podpiramo cilje eh, Evropske unije je tako, da financiramo izvedljive projekte, še zlasti tiste projekte, ki morajo spolnevati tudi socialne in okoljske standarde Evropske unije. Marca leta 2016 je Evropski svet zaprosil naj EIB prispeva k evropskemu prizadevanju pri obravnavanju migracijskih izzivov v Južni soseščini in na Zahodnem Balkanu. To počnemo v tesnem sodelovanju z Evropsko komisijo in razvili smo tudi pobudo za ekonomsko vzdržnost ali odpornost. Kaj to pomeni? To je, da naj bi se sprostili dodatni finančni svežni v višini 6 milijard evrov za Južno soseščino in Zahodni Balkan. S temi sredstvi želimo sprožiti naložbe v višini 15 milijard evrov. Torej, to je res bistveni investicijski program za to regijo. Najprej bom povedal, čemu, sledi, eh, čemu služim, potem kako daleč ga izvajamo. Dva milijard, dve milijardi sta torej namenjeni projektom, ki jih eh, izvajamo ob tistih, ki se že izvajajo. To torej morajo biti izvedljivi eh, projekti. Potem pa imamo še 1,4 milijarde dodatnih sredstev za projekte, ki bi sicer ne prejeli sredstev, ker obstajajo določene omejitve v proračunih zadevnih držav, ki morajo te projekte izvajati in naša zamisel je, da bi to potem kombinirali z eh, donacijami eh, drugih v višini 340 milijonov evrov. Tretji gradnik se osredotoča na razvoj zasebnega sektora. Slišali smo že, kako pomemben je zasebni sektor in tukaj imamo 2,3 milijarde evrov financiranja preko EIB, ki naj bi znova jih kombinirali z donacijami, torej denarjem donat, donatorskih držav v višini 300 milijonov evrov za projekte, ki sicer niso upravičeni do bančnih posojil. Kako daleč pa smo prišli pri izvajanju? Torej, marca 2016 smo začeli izvajati to uh, pobudo in sedaj bom imenoval nekaj številk, ki so zgolj trenutne ocene EIB, vendar pa potrebujemo še dokončno odobritev Evropske komisije. Odobrili smo 1,1 milijardo evrov vredne projekte v regijah, ki so Tunizija, Maroko, Zahodni breg, Srbija, Bosna in Hercegovina, Jordanija in še nekatere druge. Torej, to je celotna regija, ki je tarča naših projektov in zasebni sektor tukaj um, pravzaprav predstavlja polovico teh sredstev, torej 500 uh, milijonov uh, je namenjenih uh, MSP-jem zlasti, tudi drugim srednje kapitaliziranim podjetjem in tudi večjim podjetjem v tej regiji. In ne nazadnje bi dodal še, da Eh, je EIB iz lastnih virov eh, dala na razpolago še 90 milijonov evrov, ki naj bi podprli izvajanje teh projektov. Torej, to naj bi financiralo tehnično pomoč. Eh, sklenil pa bi z besedami, da smo še naprej pripravljeni delovati po tej hitrosti in rad bi se uh, tukaj zahvalil donatorjem in tudi povabil donatorje, da razmislijo o nadaljnih donacijah k tem projektom. Hvala lepa. Sedaj pa imamo še gospoda Stavrosa, sedaj pa dejansko prosim, da ste kratki. Hvala lepa. Svet Evrope eh, ima nalogo naj pospešuje spoštovanje eh, človekovih pravic v 47 državah članicah. Imamo torej 28 držav Evropske unije, pa še 19 drugih držav. To počnemo preko naših standardov in z različnimi mehanizmi, ki vključujejo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice. Zadnji dodatek k temu mehanizmu je posebni predstavnik za migrante in begunce in jaz pravzaprav vodim njegov urad. Ta predstavnik je obiskal Turčjo kmalo potem, ko je bil sklenjen dogovor med EU in Turčjo. Potem je objavil tudi poročilo po tej misiji za ugotavljanje dejstev in to poročilo je naletelo na veliko pozornosti, kajti šlo je za zelo občutljivo vprašanje, ali je torej Turčija varna država, v katero lahko vračajo begunce iz Grčije. Opredelili smo veliko izzivov na tem področju, dali smo tudi veliko priporočil glede tega, kako bi lahko svet Evrope pomagal pri reševanju teh izzivov. Torej, to pomoč smo ponudili, ki pa je pravzaprav nepomembna v primerjavi s tem, kaj lahko ponudi Evropska unija. Ampak Turčija je država članica Sveta Evrope in celoti sodeluje pri naših mehanizmih. Ti mehanizmi pa naj bi prispevali k oblikovanju okvira za človekove pravice in upamo, da bo v tem okviru potem tudi učinkovito deloval ta dogovor med EU in Turčijo. Tudi druge govorniki so povedali, da je treba dejansko spremljati ta dogovor in bolj kot morda nekateri nekatere druge dogovore. Vendar pa ni naša naloga, da nadzorujemo človekove pravice v Turčiji. Morda je to naloga, ki pritiče drugim mednarodnim organizacijam. In morda lahko tukaj um, s izkušnjami eh, sveta Evrope uh, lahko ugotovimo, kako bi lahko bil okvir za človekove pravice v tem delu uh, sveta primernejši. Ja, res zelo pomembno je, da se ob vseh prizadevanjih človekove pravice ne zanemarijo. To je nekaj, kar Evropski parlament vedno znova poudarja. Sedaj pa Marišon Tal. Winton se, se upravičujem za izgovorjavo, potem pa dobijo besedo še predstavniki nevladnega sektorja. Res kratki moramo biti minutko in pol, če mogoče. Res mi je žal za to. Thank you. Thank you um, Hvala lepa, sem zelo vesela, da smem govoriti v imenu diaspore. Uh, dovolite, da najprej navedem nekaj dejstev. Več kot 2 tisoč dvesto petdeset milijonov ljudi, torej tri cela štiri odstotka svetovnega prebivalstva, živi zunaj domovin. In naj se vrnem uh, k temu, ko govorimo o migracijah, je treba povedati, da so vzroki za migracije vedno enaki. Ka, o čem se razlikuje migrant iz Somalije od evropskega migranta v ZDA? Zgolj v pogojih, iz katerih in v katerem igrirata. Torej lahko sodelujemo pri tem, da pripravimo boljše pogoje za ljudi, ki so se odločili migrirati. Če bomo ustvarjali a, priložnosti za delovna mesta v afriških državah in drugih državah v razvoju, bodo lahko delavci na ta način našli boljše delovna mesta, več upanja. Če pa ne bomo ustvarili teh pogojev, tega ne bomo videli. Torej, diaspora predstavlja neizčrpen potencial za trajnostni razvoj v domačih državah. Um, bodi si tako, da diaspora daje, eh, daje nači, plačila ali pa preko drugega sodelovanja kot, eh, z organizacijami kot je OAS. Tako se lahko predstavniki diaspore zbiramo in opredelimo, kako lahko sodelujemo pri razvoju lastnih domovin. Prav tako pa bi še komentirala nekatere odzive Evropske unije, ki zadevajo migracijsko krizo. Uh, Mislim, da je zelo pomembno sprejemati strategije, vendar pa mora Evropska unija potem tem strategijam slediti tudi z dejanji. Ni prav, da bi še naprej zgolj govorili. Res je treba prejiti na dejanja in res je treba uh, ustvariti pogoje za razvoj. Zakaj smo tukaj, da se pogovarjamo o teh izzivih? Zato, ker obstajajo težave, ker obstaja. Uh, Eh, lakota, ker veliko ljudi živi v uh, strašnih razmerah. In diaspora tukaj povezuje oba svetova in pripravljeni smo sodelovati z vsemi partnerji pri oblikovanju uh, trajnostnega razvoja. Hvala lepa. Hvala lepa tudi vam. Seveda je to ključna tema tudi afriškega vrha jeseni, kjer bomo govorili o delovnih mestih, mladih in razvoju. Sedaj pa nevladne organizacije. Najprej dobi besedo gospod. Gospa Imogen. Hvala lepa, da ste nas povabili danes na to okro, okroglo mizo. Velik privilegij nam je sodelovati. Veliko smo že slišali, kako moramo se tukaj osredotočiti na obvladovanje migracij. Tako kot druge nevladne organizacije, tudi mi prevzemamo, kako nujno je zazeti tukaj občutljiv pristop do migracij, ampak dokler tukaj nimamo prioritet, določenih pri obvladovanju migracij, vsi ostala prizadevanja pravzaprav se izkažejo za uh, neučinkovita ali celo kontraproduktivna. Pozivamo Evropsko unijo k bolj holističnemu pristopu, ki bo vlagal v odpornost in v odpravljanje krhkosti. In tukaj je potrebno oblikovati smiselna partnerstva, ki bodo poštevala ne le prioritete Evropske unije, ampak tudi tretjih držav. Videli smo politične dokumente Evropske unije, ki naj bi zagotavljali prav to, da naj bi se pravzaprav osredotočali in obravnavali temeljne vzroke, ampak v resnici vidimo, da trenutno te teme niso glavna prioriteta. Naj samo vzamem za primer Libijo. Uh, mi smo se začeli ukvarjati z Libijo sredi uh, leta 2016 z nujnim programom v Misrati. Naslednje leto pa bomo verjetno še razširili uh, storitve zdravstva in uh, druge pomoči tako za politično in migransko so, uh, prebivalstvo. Seveda v Libiji obstajajo ogromne potrebe. Izobraževalni sistem, zdravstvo, bančništvo, vse to je utrpelo in. Uh, 7 tisoč. 700 tisoč ljudi je notranje razseljenih in seveda eh, tukaj eh, evropska politika ne obravnava eh, problemov v strezni ravni. Humanitarni odziv mora postati okrepljen, hkrati pa je treba najti druge alternative za pridržanje. In širše rečene, seveda moramo Uh, se osredotočiti na to, da oblikujemo varne poti in redne uh, poti za redno migracijo Evropske unije, kajti na ta način bomo najbolje zaščitili življenja. Hvala lepa. Sedaj pa Koni Reuter, generalni sekretar Solidar. Hvala lepa uh, za povabilo. Dovolite najprej, da rečem naslednje nas, nazov je uh, mig, uh, upravljanje migracij. Ampak, ko slišimo to vrstna pričanja uh, beguncev, vidimo, da gre tukaj za posameznike, ki so motivirani, da odidejo z domov in da so, so se sp pripravljeni spoprijeti z tveganjem, s katerim se recimo mi nismo. In če govorimo tukaj o migracijah, meni ni všeč besedna zveza migracijska kriza, kajti migracije so uh, resničnost in vedno so obstajale. Ampak, um, Um, do, uh, prepoznavanje oziroma dojemanje migracij kot krize je nekaj, kar je nastalo po uh, balkanski poti, ampak če tukaj ne bomo obravnavali temeljnih uh, vzrokov, lahko počnemo, kar želimo, ampak ne bomo pri tem očinkovati. Kaj pomeni reševanje temeljnih vzrokov? Zato so potrebne e, ekonomske, socialne investicije, tudi investicije Eh, v gospodarsko, eh, socialno in politično upravljanje in če na ta način ne dosežemo stabilnosti, kajti ko govorimo o stabilnosti v Evropi, to pomeni, da držimo te ljudi zunaj. Eh, Mačarska gradi ograje in tudi druge države temu sledijo. Torej, ta stabilnost mora biti trajnostna, vzdržna. Torej, če želimo razviti strategijo za Evropsko unijo do leta 2030, potem moramo v njej upoštevati vse elemente in mislim, da glede na to, da uporabljamo tukaj javne in zasebne investicije, bi nam tukaj moralo uspeti, ampak seveda te investicije morajo biti komplementarne, morajo se uh, dopolnjevati ta sredstva, zasebna sredstva seveda ne smejo nadomestiti javnih sredstev, ki se krčijo, kajti nobena država Evropske unije ne dosega več cilja nič cela sedmih odstotkov. Torej dobro je, da imamo to sreden, srečenje, ampak zelo pomembno je, da vemo, kakšna sredstva imamo na razpolago. In tukaj ni pomembno le, da se govorimo, eh, pogovarjate s civilno družbo, temveč da opolnomočate civilno družbo na obeh straneh sredozemlja in tukaj je treba eh, stegniti roko tudi tistim, ki rešujejo življenja v sredozemlju vzem, se vzemljujem, da we have in. Naj spomnim kolege, da nimamo več veliko časa. E, to je res, ampak prosim upoštevati dejstvo, da so z nami tudi tolmači, ki morajo tolmačiti vaše govore. Nekateri govorite zelo hitro. Bravo tolmačem za to, e, kar počnejo, ampak prosim upoštevati to. Sedaj pa ima v e, imenu zdravnikov brez meja. Hvala, poskušala bom biti kratka. In, uh, govorim eh, hitro, imam zelo uh, grozen uh, naglas, upam, da me boste razumeli in uh, upam, da me bodo razumeli tudi tolmači. Začela bom z naslednjo točko, ki je še nismo omenili in to je iskanje in reševanje. Bojimo se, da se bom vrnili k nek, neki, neki negativni zgodbi o iskanju in reševanju. Bojimo se, da bi lahko prišlo celo do kriminalizacije reševalcev. proaktivno iskanje in reševanje je eh, humanitarni imperativ in to morajo eh, evropske države članice, Evropska unija in eh, drugi tudi Libici spoštovati. To sama povezujem z razmerami v Libiji. Želim spomniti Evropsko unijo, da so številni ljudje, ki so rešeni v libijskih vodah, na to poslani nazaj v eh, centre za pridržanje v Libiji. Razmere v teh taboriščih, v teh centrih, eh, zahvaljujoč tudi eh, libijskim oblastem smo dobili v pogled v te centre, so zelo slabe. Mislim, da potrebujemo nujen dostop za humanitarne agencije do teh centrov ne zgolj za reševanje eh, različnih zdravstvenih primerov in drugih potreb, ampak tudi zato, da zaščitimo tiste, ki so zaščite potrebni, eh, da jih vrnemo eh, na varno območje, da zagotovimo, da je v primeru vračanja vračanje prostovoljne narave. Toliko. Najlepša hvala, ja, tolmači se nam na voljo dali še nekaj minut, pravi predsedujoča. Hvaležni smo jim še zadnji govornik. Če želite omeniti novih tem, potem uh, se vam ni treba oglasiti. Ni nujno, da spregovorite. Z nami je Ester Asin iz organizacije Save the Children. Hvala. Realno je treba pogledati eh, to krizo. Uganda gosti eh, milijon tristo tisoč beguncev v tem trenutku. Več kot celotna Evropska unija leta 2015. To je kriza. Nigerija, Somalija, Južni Sudan in Jemen eh, trpijo zaradi eh, lakote, zaradi eh, konfliktov in suše. 7 milijonov 800 tisoč eh, ljudi eh, ima težave pri dostopu do hrane v Etiopiji, ki je ena od eh, temeljnih partnerskih držav in bojijo se, da se bo za, uh, sama situacija še poslabšala julija. To je realno stanje. Govoriti moramo o reševanju teh eh, temeljnih vzrokov. Ogotoviti eh, moramo, zakaj ljudje zapuščajo svoje domove in na to reševati ta vprašanja. Mislim, da smo to že slišali. Ljudje zapuščajo svoje države zaradi vprašanja varnosti, zaradi tega, ker želijo zagotoviti dostop do izobrazbe za svoje otroke številni otroci, ki eh, pridejo v Evropo, naj bi bili otroci, ki jih eh, družine pošljajo eh, naprej, zato da bi lahko potem tudi same prišle za njimi, nekateri pravijo. Kje so dokazi za to? Kje so informacije? Zaščititi je treba te ljudi. Prišlo je do erozije teh standardov. Vemo, kaj se dogaja v Turčiji, vemo, kaj se dogaja v Grčiji, kjer je na tisoče ljudi preprosto obstalo. Evropska unija bor, mora biti še naprej vodilna, kar se tiče zagovarjanja človekovih pravic. Hvala. Hvala, da ste nas spomnili na realno stanje na uh, terenu. Eugenio uh, Ambrosio iz uh, eh, Medarne organizacije za migracije. Hvala. Če želi biti Evropska unija globalni akter, kot smo slišali, uh, tekom razprave, potem mora delati na načelu doslednosti. Brez eh, koherentnih ukrepov nisi kredibilen in brez kredibilnosti nisi v vodilni vlogi. Ne moreš eh, imeti globalne vodilne vloge. Kaj eh, mislim, ko govorimo o koherentnosti? Evropska unija temelji na celi vrsti zaves, na celi vrsti pogodb, ki vzpostavljajo pravne zaveze držav članic. Ta dokument je tudi Evropska listina o temeljnih pravicah. Naša politika, tudi na področju migracij, mora temeljiti na pristopu na podlagi pravic. Če tega ne naredimo, potem posegamo v enega od stebrov, na katerih temeli Evropska unija. In to seveda, seveda ni v skladu z našimi eh, cilji. Uh, ni v skladu z našo identiteto. Še element, ki odraža to potrebo po koherenci eh, in eh, ki se ga je dotaknila prejšnja govornica, eh, je potreba po politiki, ki temelji na dokazih, na informacijah. Obstajajo dokazi, ki kažejo, da Evropa potrebuje migracije. To velja tudi za države izvora, ampak politika, ki se oblikuje, Eh, je tam zato, da bi ustavila ta tok migrantov. Potrebujemo politiko, ki temelji na dokazih in eh, ne smemo več govoriti o takšni politiki, če je ne izvajamo. Biti moramo dosledni. Brez takšnega doslednega pristopa Evropska unija ne bo eh, imela vodilne vloge, ne bo imela pomembne partnerske vloge vizavi tretjih držav. Hvala, Catherine Bonner iz eh, Evropskega sveta za begunce. Ne. Potem pa Birgit van Hout, visoki komisarjat Združenih narodov. Hvala, da ste organizirali to pomembno konferenco. Kar se tiče eh, reševanja temeljnih vzrokov, eh, se je Evropska unija osredotočila predvsem na ekonomsko rast. ampak eh, to je preozek eh, pristop. Bolj sistemač, sistematično moramo eh, pristopiti in reševati civilne, kulturne, ekonomske, politične in socialne pravice. Če pristop ne bo pristop na podlagi pravic, potem bo še naprej prihajalo do kršitev človekovih pravic in s tem bodo migracije še naprej tako obsežne spremeniti je treba paradigmo in zagotoviti uh, svobodno, aktivno, uh, razumno sodelovanje. Uh, Upravičencev do pravic graditi moramo na nediskriminaciji, na ustreznih strategijah, ki temelijo na mednarodnem pravu in zavezami, ki iz tega izhajajo. Nekdo je omenil Eritrejo in Eritreja je dober primer. Noben angažma tam ne bo ustavil Eh, toka migrantov, če se obenem ne zagotovi osnovnega spoštovanja človekovih pravic v državi. Kakšna je vloga mednarodne razvojne skupnosti eh, v luči nacionalnih in včasih tudi mednarodnih eh, politik in praks, ki posegajo v temeljne svoboščine in človekove pravice, ki so predmet pravil na mednarodni ravni. Gre tudi za upravljanje eh, z mejami in eh, imamo vprašanje, na zalost eh, nas je predsednik vlade Libije zapustil. Zanima me, kako zagotoviti, da pomoč Evropske unije v Libiji ne bo šla v žepe obroženih skupin kriminalcev in s tem še spodbujala kršitvam človekovih pravic. Videli ste verjetno poročilo o človekovih pravicah eh, iz decembra leta 2016 eh, na to temo. To, kar se dogaja v eh, centrih za pridržanje, to ni zgolj primer slabih pogojev za življenje, to je mučenje. Zato je treba spremljati situacijo, kar se tiče človekovih pravic v Libiji. Obenem pa je treba spremljati situacijo v državah izvora, tranzitnih državah in državah gostiteljicah in spremljati moramo porabo evropskih sredstev. Hvala. Analiza Barečini iz eh, Amnesty International. Najlepša hvala. Marsikaj je že bilo omenjenega, tako da se bom osredotočila zgolj na tiste točke, ki jih še nismo obravnavali. Jasno je, da nas eh, izjemno skrbi trenutni pristop eh, Evropske unije do tretjih eh, držav. Še posebej, ko niso spoštovani določeni temeljni pogoji. Eh, pogoji, ki zagotavljajo obravnavo migrantov in beguncev, eh, ki zagotavljajo ustrezno okolje obravnave teh ljudi. Prihaja do nekaznovanja in kršitve človekovih pravic. To je tudi primer v Libiji trenutno. Skrbi nas tudi to, da sicer obžalujemo vedno znova, Eh, umrle eh, na morju, ampak še vedno ni bilo zagotovljenih dodatnih sredstev za reševanje in iskanje eh, v sredozemlju strani Evropske unije. Napada se celo nevladne organizacije, ki opravljajo dobro delo na tem področju. Evropska unija eh, se seveda eh, bori proti eh, nedovoljenim migracijam, ampak pri tem morajo biti ukrepi trajnostni, ne sme iti zgolj za kratkoročne rešitve za upravljanje migracij. Dotaknila bi se nečesa, o čemer je pred kratkim govorila visoka predstavnica gospa Mogherini v sosednji dvorani. Dejala je, da je pristop Eh, Evropska unija očitno dober, v Agadesu eh, se je tok migrantov zmanjšal v primerjavi eh, s prejšnjim letom, ampak poročilo o napredku je bilo pred kratkim objavljeno in pravi, da te številke ne odražajo zmanjšanja dejanskih tokov, zato ker se sedaj izkoriščajo druge poti. S tem rastejo stroški za migrante in uh, naraščajo tudi tveganja uh, zaradi tih otapcev. Tudi to je treba upoštevati. Hvala. Eh, Petra Huk. Petra Huk, vodja Mednarodne katoliške komisije za migrante. Želite besedo? Ne. Ana, Ana Knol iz Evropskega centra za razvoj. Izvolite. Najlepša hvala, da ste nas povabili na današnjo okroglo mizo. Hvala za besedo. Marsikaj smo že slišali in sama bi rada prav tako podala nekaj komentarjev glede eh, doslednosti evropskih politik, eh, kar se tiče zagotavljanja stabilnosti in blagine. Evropska unija je naredila že marsikaj, eh, sploh kar se tiče temeljnih vzrokov za migracije. Rada bi se dotaknila naprimer tistih elementov, ki zagotavljajo krepitev eh, notranje varnosti eh, Evropske unije. Eh, nimamo dovolj časa, pravi predsedujoča, prosim, zgolj nekaj komentarjev, zgolj eno ali pa dve točke izpostavite. Kar se tiče nezakonitega tihotapljena, ne gre zgolj za spreminjanje poti, ampak v Sahelu in tudi na drugih poteh vidimo, da lokalni politični akteri izpostavljajo problematiko eh, migracij in pomankanja varnosti, ampak Evropska unija na tem področju eh, podpira določene eh, ukrepe, eh, ki potrebujejo več časa pri boju proti eh, tovrstnim kriminalnim združovanjem in tako naprej. Upoštevati je treba v večji meri eh, lokalne interese in eh, pomisleke. Evropska unija mora vzpostavljati mehanizme in eh, zmožnosti za boljši nadzor na terenu, na lokalni revni, ravni. Eh, in z tega vidika je projekt za Agedes dober, ampak v sodelovanju z regionalnimi partnerji smo ugotovili, da programi ne delujejo vedno na tisti ravni in tako dobro, kot bi želeli še zadnja točka, ki sem želela izpostaviti, kratkoročni pristopi v kontekstu zakonitih poti, ki jih praktično ni oziroma se zapirajo, eh, bi lahko rešili tudi vprašanje dolgoročne stabilnosti, ki je prav tako cilj Evropske unije. Se opravičujem, da tako pritiskam na vas. Cecil Vilajo, UNDP, tam nekje v zadaj ste. Um. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dve kratki sporočili imam. Prvič, mednarodne migracije eh, so eh, večdimenzionalen eh, pojav, imamo različne situacije v državah izvora, tranzitnih državah in državah gostiteljicah. Dejstvo je, da je to spremljiva realnost v globaliziranem svetu in migracije so dobre za svet agenda za trajnostni razvoj obravnava migracije kot, na, eh, kot pojav, ki je z nami že dolgo. Ta agenda ima splošen eh, pogled na eh, zadeve. In na tej osnovi oblikujemo našo politiko in instrumente. Ne gre zgolj za države izvora. Prehitro govorite za tolmače. Vem, da je težko. Morda lahko skrajšate vaš govor in tako eh, podarite zgolj najpomembnejše točke. Želela sem povedati, da pri politiki eh, na tem področju ne gre zgolj za izboljšanje blaginje v državah eh, izvora. Več razvoja eh, bo privedlo do eh, širših eh, migranskih tokov ravno zato bi si morali prizadevati tudi za eh, boljše okvire za medsebojno eh, migracijo med državami izvora in eh, državami, kamor migranti želijo iti. In to je del te agende. Politike in instrumenti bi morali torej bolje povezati učinke, ki jih imajo Eh, migracije tukaj v Evropski uniji in v državah izvora. In zato potrebujemo bolje uravnotežena partnerstva med državami eh, izvora in državami gostiteljicami. Drugi komentar, ki sem želela podati, se nanaša na decentraliziran in urbaniziran svet, v katerem živimo. Eh, urbana področja in urbanim področjem. Bližna področja, področja obstajajo glavni kraj, kamor se odpravljajo imigranti mesta, lokalni in regionalni organi so tisti, ki se morajo odzivati na migrante. To so kolegi in kolegice že eh, izpostavili. Mislim, da moramo eh, veliko eh, energije usmeriti na mesta na globalnem jugu. Se upravičujem, pravi predsedujoča, vem, da ni veliko časa, vem, da je težko omejiti takšen govor, ampak vseeno nimamo veliko časa, tako da na zadnje še Emilita Kahaši iz UNHCR. Ali z nami? Izvoli. Poskušala bom biti zelo kratka. Marsikaj smo že slišali in sama sem želela povedati samo, da je eden od rezultatov New Yorkske deklaracije, ki je bila podana lani, ta, da smo vzpostavili ta celovit eh, okvir za eh, odziv na begunce. Gre za odziv celotne družbe gre za eh, robustno, trajnostno in predeljivo podporo eh, državam in eh, skupnostim, ki gostijo begunce. Gre za drugačno obliko dela. Kot smo slišali, gre za razvojno pomoč, za sodelovanje z zasebnim sektorjem. Pomembna so partnerstva in dolgoročno načrtovanje. Begunci morajo postati del Eh, teh načrtov. Tukaj ne gre zgolj za begunce. Države in eh, skupnosti gostiteljice bodo marsikaj pridobile na ta način. Kot vemo, eh, gre za najmanj razvita področja teh eh, držav v razvoju in s pomočjo uh, ustreznega odziva bomo zagotovili razvoj tudi v teh uh, slabše razvitih krajih v Afriki, Aziji in uh, drugod. Ta pristop sedaj preizkušamo v devetih pilotnih uh, državah. Naš trud je že obradil nekatere sadove, želela pa bi izpostaviti naslednje. Razvojna finančna sredstva Eh, ne more biti neka avtomatska izhodna strategija za humanitarno pomoč. Humanitarno pomoč je še vedno potrebna, naprimer v eh, Ugandi, ker eh, ta pristop obstaja in tam uporabljamo razvojno finančno pomoč. Razplantela se je velika humanitarna kriza, kjer, kjer ne namenjamo dovolj finančnih sredstev gre za komplementarna pristopa, humanitarna pomoč je potrebna, biti mora eh, bolj kratkoročna, razvojna pomoč pa eh, mora delovati na srednji in dolgi rok. Skupaj eh, z investicijami iz zasebnega sektorja in te so prav tako pomembne. Še zadnji komentar. Ta pristop ni pomemben zgolj za begunce, ampak bi morali na, tem, eh, eh, na tej podlagi. Eh, marsikaj eh, skleniti tudi za nebegunsko prebivalstvo. Besedo bom predala še Eli Schlein, ki je članica odbora za razvoj, pa tudi eh, predsedujoča naše delovne skupine za migracije. Ti imaš zadnjo besedo, izvolili. Eh, Najlepša hvala, gospa predsedujoča, počaščena sem, hitra bom. Migracije so v srčiki naše razvojne in zunanje eh, politike v zadnjih letih. Eh, oblikujemo instrumente, instrumente za financiranje, ki so eh, omogočili ponovno organizacijo eh, in prioritizacijo sredstev Evropske unije za področje migracij. Porajajo se vprašanja v zvezi učinkovitostjo, lastništvom in osredotočenostjo na izkorinjene revščine, ki bi moral biti v skladu s členom 208 glavni cilj te politike poraja se tudi vedno več vprašanj z večjimi tveganji za kršitve človekovih pravic. Osredotočamo se predvsem na nadzor nad mejami, vračanje in ponovni sprejem. V Evropski uniji smo ponosni na našo svobodo gibanja. Obenem pa poskušamo posegati v to eh, svobodo gibanja drugot in mislim, da lahko tako nastanejo še večja eh, tveganja oziroma napetosti med najrevnejšimi eh, državami na svetu posežemo lahko tudi v naše odnose s partnerskimi državami. Eh, tvegamo, da se bomo osredotočili zgolj na države na poti Evropske unije, pozabljamo pa na najmanj razvite države in tiste države, ki prav tako potrebujejo eh, dobre odnose, kar se tiče razvojne pomoči. Še zadnji komentar, če dovolite. V Evropskem parlamentu si moramo prizadevati za ustrezen nadzor, eh, celovit nadzor nad uporabo teh sredstev. Strinjamo se, da potrebujemo naložbe, zagotoviti moramo uh, priložnosti v skladu s cilji trajnostnega razvoja, tudi za uh, uh, Afriko. Ampak eh, verjetno krepitev nadzora nad mejami ni prava oziroma edina rešitev, o tem se moramo pogovarjati. Mislim, da bomo v tem parlamentu še naprej delali, tudi na ravni odbora, ki ga vodi naša predsednica, tako da bomo zagotovili, da so sredstva porabljena tam, kjer jih najbolj potrebujemo. Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, pol ure zamude smo si eh, pridelali, 50 eh, minut zamude smo imeli na začetku, sedaj eh, smo oziroma zamujamo pol ure, nekaj časa smo pridobili, upravičujem se, da sem pritiskala na vas, nažalost niste imeli toliko časa, kot bi ga morali imeti, ampak sedaj moramo nazaj na plenarno zasedanje oziroma v plenarno dvorano. Mislim, da poteka v tem trenutku še ena okrogla miza, še ena delavnica, ampak vem, da se na koncu vsi srečamo tudi v plenarni dvorani. Hvala tolmačem, hvala uh, našim uh, gostom, uh, našim govornikom in vsem, ki ste se odeležili te okrogle uh, mize. Upoštevali bomo vse komentarje in upam, da bomo lahko oblikovali boljšo uh, politiko migracij.